točko na dnevnem redu, ki jo moramo a, razviti. Gre za razpravo o Severnem Kavkazu, zlasti o primeru Olega Orlova. Razpravo bo začela gospa Hautala. Izvolite. predsedujoči, naj povem, da ta resolucija o razmerah v Severnem Kaukazu in predvsem, a, kar zadeva primer Olega Orlova, je ena izmed najbolj hvalevrednih resolucij, ki jih, parla, ki jih je parlament sprejel v zadnjih časih. Tragedija, do katere prihaja sever, na Severnem Kaukazu, se je poglobila v zadnjih letih. Prihaja do kršitev človekovih pravic, ki, kar vpliva na vsakodnevno življenje v Čečeni, Inguši in Dagesno, Severni Oseti in drugih predeljih. Nasilje se še nadaljuje. V tem tednu šest oseb je bilo ubitih v napadu na parlamentarno stavbo v Groznem, v Čečeni. Veči, veliko jih je bilo tudi ranjenih. Septembra 17 ljudi je bilo ubitih v bombnem napadu v vladi Kaukazu v severni Oseti. Te tragedije iz preteklosti niso upoštevane ustrezno. Družinski člani žrtev v Beslanu še vedno ne vedo, kaj se je dogodilo zgodilo njihovim ljubljenim in otrokom eh, v tistem napadu. Torej, začarani krog nas, nas, eh, nasilja in nekaznovanosti je paraliziralo to družbo, ampak pomankanje ukrepanja je omogočilo, da se je nasilje razširilo tudi onstran meja Severnega Kaukaza. In eh, dejansko čečenski begunci v Evropi so izpostavljeni celo umorom. Ljudjem, eh, iz, ljudje izginjajo v prestolnicah v Sankt Petersburgu, v Moskvi v zadnjih letih. Torej, eh, v določenem trenutku je treba prekiniti s tem. Eh, dejansko tudi gospod Orlov, prejemnik nagrade Saharova leta 2009, dejansko je tudi obs, bil obsojen in Evropa mora povedati, temu je dovolj. Naj povem, da Dick Martin je dejansko pripravil odlično poročilo, kar zadeva pravna sredstva za reševanje sporov v Severnem Kaukazu. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj gospa Šarke, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči, kolegice in kolegi. Danes predsednik Buzek je najavil letošnjega eh, prejemnika nagrade Saharova in dejansko to izraža tudi vse vrednote te nagrade v odgovor, v, v odgovor na Nobelo nagravo je dejansko predsednik Buzek povedal, da svoboda ni nevarnost, ampak dejansko pomankanje svobode je nevarnost za mnoge. To se dogaja na Severnem Kaukazu. Lansko letni prijemnik nagrade Saharova Oleg Orlov in Ljudmila Sakev iz, iz organizacije Memorial nista imeli možnosti, da sama prejmeta to nagrado dejansko to vpliva na odnose med Evropsko unijo in eh, Rusko federacijo ki je tudi članica OVSE-ja. Rusija se je obvezala, da bo spoštovala in spodbujala človekove pravice in vladovino prava. Eh, tudi smo še zelo daleč od tega. Ustrahovanje novinarjev in civilne družbe še vedno prevladuje. Eh, zagovorniki človekovih pravic so redno pod napadom in eh, ne na zadnje tudi prihaja do onemogočanja dostopa do eh, interneta. Pri Evropskem sodišču za človekove pravice je nič koliko še nerešenih primerov uloženih zoper kršitve človekovih pravic v Ruski federaciji in to vpliva seveda tudi na stabilnost. Dejansko ni nikakršnega eh, razloga, da Rusija ne bi spoštovala z lastnimi obveznostmi, ki jih je sprejela na področju človekovih pravic. Dejansko predstavniki eh, organizacije Memorial bi morali imeti eh, možnost, da pridejo v ta parlament in to bi dejansko bil znak za svobodo in spoštovanje pravic vseh državljanov na Severnem Kavkazu. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Repo, ki je naš naslednji govornik. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, dejansko ustrahovanje in eh, napadi na zagovornike človek pravic eh, v Rusiji in na Severnem Kaukazu se redno ponavljajo. Vemo, da Oleg Orlov je lansko leto prijel nagrado Saharova in edina njegova Krivda je bila ta, da je jasno povedalo, povedal, kaj se je dogajalo eh, v Rusiji. Ne moremo sprejeti, da eh, razmere v Rusiji sledijo popolnoma drugačnim načelom, kar zadeva zagovornike človekovih pravic. Moramo se boriti proti ekstremizmom, proti terorju, proti terorističnim napadom, ampak to vedno v okviru vladavine prada, prava in v okviru pravil civilne družbe. Ni razloga za zatiranje na Severnem eh, Kaukazu, ampak moramo spodbujati spoštovanje spoštovanje človekovih pravic tudi v, tist, v tistem predelu sveta. Dejansko potrebujemo neko objektivno in subjektivno dimenzijo in na, ka, na, se, na Severnem Kaukazu dejansko se uveljavlja nekaznovanost. Ampak v resnici eh, pravice žrtev morajo biti spoštovane in moramo zagotoviti jasno podporo Orlovu, moramo imeti to vedno v mislih, ko govorimo, ko se pogovarjamo z Rusijo, ko govorimo o odnosih med Rusijo in Evropsko unijo. Rusija mora spoštovati človekove pravice, če želi biti pravi partner Evrope. Evropa je naklonjena državljanom, ljudem. Hvala lepa. Thank you. Now, Mr. Hvala lepa in sedaj gospod Črnecki. V časah komunizmu, kdy solidarnost. V časih komunizma, ko je solidarnost na polskem se borila za človekove pravice in demokracijo, takrat smo imeli slogan brez solidarnosti ni svobode in danes v kontekstu tega, kar se dogaja na Severnem Kakazu, pa tudi drugih delih Rusije, lahko rečemo, da ni stabilnosti brez pravne države. Zelo je pomembno, da o tem govorimo istočasno v isti sapi. Dame in gospodje, naših eh, gospodarskih in političnih odnosov z Rusijo ne moremo obravnavati kot nekaj ločenega od spoštovanja človekovih pravic v tej državi. Gre za skupen sistem, stvari so povezane, stvari se prepletajo, gre za vprašanje osnovne poštenosti. Tukaj ne govorimo le o. o otoplitvi odnosov z Rusijo, ki je velika država, ampak tudi o tem, da zahtevamo od Moskve, da spoštuje človekove pravice, tudi uh, v primeru nekoga, ki je dobitnik nagrade Saharov. Čarnecki. Najlepše hvala. Gospod, gospa Belgijo, dve in pol minuti. Ti, monsieur president. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta čas bi rada izkoristila za to, da se skupaj vprašamo o tem, čemu sploh služi nagrada Saharova. Najprej hvala lepa gospe Otali in pa vsem kolegom, da so povedali samljenje o gospodu Orlovu. Orlov je eden izmed treh odgovornih iz memoriala. Memorialu pa smo podelili Zaharov nagrado lansko leto. S tem smo nagradili delovanje tistih, ki še vedno upajo nasprotovati čečenskemu režimu. To je bil pravi simbol, kajti le nekaj mesecev po uboju novinarke Estemirove smo podelili to nagrado čečenski režim voditelj še vedno zvraži Orlova, prav tako je sprožil kazenski postopek proti njemu. Januarja 2010 je bil skupaj s memorialom Orlov obsojen, pa nismo nečista rekli, 6. julija je bil ponovno obsojen in sedaj bo tri mesece, tri leta v zaporu. Saharovo nagrado želimo nagraditi boj tisti, ki se borijo za človekove pravice. Spodelitve nagrade jih nekako spravimo pod našo zaščito. Kaj pa smo naredili za gospoda Orlova in pa za vse tiste, ki se zauzemajo za človeka pravice v Čečeni? Kako bomo vodili dialog EU tako, da bodo na Severnem Kakasu končno spoštovane človeka pravice? Ali bomo sploh kaj rekli? Sedaj po uboju Estemirove ni nikakršnega kazenskega postopka zagovorniki človekov pravic so še vedno ukrabljeni, aretirani, kar izginejo kar tako brez kakršnega koli kazenskega postopka. Čemu potem sploh mi služimo? Na vsakem plenarnem zasedanju vse skozi mm, opozarjamo na določene kršitve človekov pravic, še vedno pa komisija nadaljuje tako imenovane konstruktivne dialoge s temi državami, pravijo, da se stvari sicer izboljšujejo, ampak ne pa pri človekov pravicah ne moremo se odreči tem temeljnim vrednotam v korist gospodarskih in političnih interesov nekaterih držav članic. Morda bili bolj verdostojni, eh, če ne bi imeli plenarnega zasedanja v četrtek popovdne tako pozno in tudi, če bi nas bilo tukaj nekoliko več. Hvala. Merci, Hvala, gospa Veržija. Sedaj dajem besedo gospodu Poseltu. Gospod predsedujoči, Severni Kaukaz je žrtov socialistične politike in eh, sovjetskega režima. Ampak po razpadu Sovjetske unije je prišlo na tem območju do dveh brutalnih eh, vojn vse do genocida nad nekaterimi ljudstvi kot Čečeni. Danes je to regija, kjer imamo majhne zle, satelitne režime, kot je ta eh, Kadirova, ki kršijo človekove pravice. Terorizem vseh strani je treba obsoditi, ampak ti režimi nimajo nikakršnega upravka s pravno državo in s eh, demokracijo. Gre za tesno sodelovanje med eh, svetom Evrope in sodiščem za človekove pravice in številnih organizacij za človekove pravice, ki jih poskuša sovjetska oblast uh, izolirati. Zaradi tega zahtevamo za gospoda Olega Orlova ne samo to, da ga takoj pustijo po mir, primeru, temveč mu zagotavljamo podporo za vse delo, ki ga je opravil v boju za človekove pravice ljudstvom Severnega Kaukaza, njemu, pa tudi drugim, naprimer pokojni Estemirovi, ki so se tudi zauzemali za to, dolgujemo to. Uboj Estemirove je treba razčistiti in zaradi tega moramo na Severnem Kaukazu vedno znova ugotavljati, da pravne države tam ni demokracije, pa še manj. Hvala, gospod Posold. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin, gospod Wałęsa v imenu ELS. Jakiš čas temu. Hvala, gospod predsedajoči. Pred nekaj leti je rekel Oleg Orlov, da je največji problem na Severnem Kaukazu v tem, da so politiki zanemarili najbolj pomemben del politikov in političnega dela, to je Eh, človekove pravice. Zaradi tega se ta konflikt na Severnem Kaukazu še vedno nadaljuje. Zato je potrebna posebna resolucija. Aktivisti, ki se borijo za človekove pravice kot organizacija Memorial, so tisti, ki moramo zagotoviti našo podporo. Potrebni so namreč za zagotavljanje stabilne in eh, svobodne družbe na tem delu Kaukaza, pa tudi eh, v boju za stabilnost celotnega območja. Potrebujo torej našo podporo, istočasno pa moramo kritično gledati na vse negativne pojave in se zauzeti za tiste, ki so jih ugrabili in ki uh, trpijo zato, ker so se morali preseliti od uh, tam, kjer so bili rojeni in delali. Gospod Mirski v imenu socialistov in demokratov. Hvala, gospod predsedajoči. V celoti podpiram tisti del resolucije, v katerem poudarjamo, da je nujno zagotoviti človekove pravice na Severnem Kaukazu. Sam dobro poznam to regijo, kajti obiskal sem jo več kot enkrat. Istočasno bi želel še nekaj poudariti. Sama oznaka tisti, ki se bori za človekove pravice, mislim, da ni dovolj za Olega Orlova. Mislim, da uh, je treba uh, vsem uh, tudi politično vplivnim krogom povedati, zakaj gre in tudi, zakaj gre pri nagladi Saharova. Mislim, da Evropski parlament se mora zauzeti za njegovo zaščito, seveda pa se morajo tudi drugi zauzeti za eh, spoštovanje njegovih eh, z zakonom zagotovljenih pravic, bodi si v eh, območju, kjer živi ali pa v Evropi gospodu Orlovu bi svetoval, da preden bo spregovoril, naj dvakrat pomisli, kajti uh, sa svojimi besedami je dosti krat žalil zelo pomembne ljudi. Sedaj pa gospod Bjelan. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Ta razprava poteka na dan, ko smo sprejeli dokončno odločitev, komu bomo dodelili nagrado Saharova za leto 2010. Eden od uh, nagrajencev, prejemnikov lanskega leta je tudi Oleg Orlov skupaj z vsemi sodelavci v organizaciji Memorial. Lani so dobili nagrado Saharova zaradi boja eh, za resnico o ruskih eh, kaznjivih dejanjih eh, na območju Čečenije. Danes Oleg Orlov trpi. In sicer zakaj? Zato, ker je imel pogum zahtevati resnico in postavljati vprašanje v zvezi z ubojem Natalije Estemirove, enega od vodilnih, ene od vodilnih ljudi v uh, tem boju čečencev za lasno samostojnost. Ne smemo pozabiti še nečesa. Celo vrsto ukrepov čečenskih oblasti ne bi bilo um, moč Eh, opraviti, narediti, če ne bi čečenske oblasti dobile podpore iz eh, strani Rusije. In tisti, ki se zauzemajo za boj proti temu, jim je treba pomagati. Hvala sedaj pa gospa Basescu. Hvala gospod eh, predsedojoči. Republike na Severnem Kaukazu so vsak dan skoraj da priča terorizmu in nasilju. In tudi področ, območje Čečenije kaže, da islamski um, ekstremisti lahko ogrozijo celotno območje. Še vedno obstaja zaradi čečenske vojne 80 tisoč razseljenih oseb. Aktivisti in borci za človekove pravice so tisti, ki mora biti naša pozornost namenjena, kajti uh, izpostavljeni so nezakonitim procesom, obsodbam in tako naprej. Tudi Orlova so na ta način obsodili. Triletno zaporno kazen eh, mu bodo dosodili zato, ker je eh, obtožen tega, da je žalil eh, predsednika Kadirova. No, zaradi enakih eh, in navednica zločinov so bili tudi eh, Uh, eh, gospod Estemirovo, mislim, da mora Evropska unija uh, sprejeti ukrepe za pošteno preiskavo v primeru vseh članov organizacije Memorial. Hvala, gospa Korhola. Po, Hvala, gospod predsedujoči. Severni Kaukaz, vemo, da je območje, ki trpi zaradi nasilja v Čečeniji. Zaradi tega konflikta se je vse skupaj razširilo še na sosednje države, kot naprimer Dagestan. Če se borimo za svobodo borbe proti terorizmu, je treba vedeti, da ta borba pomeni tudi celo vrsto eh, razseljenih oseb in eh, beguncev. Organizacije za boj za človekove pravice in njihovo spoštovanje so tiste, ki jim moramo zagotoviti svojo podporo. Oleg Orlov se je spopadel z izzivi in vprašanji, ki se tam postavljajo in sedaj ga predstavniki državne oblasti ogrožajo. Tudi gospa Politkovskaja se je zauzemala za človekove pravice v Čečeniji in tudi njo so zverinsko likvidirali. In Natalija Estemirova je tudi bila ena od tistih, ki so se zauzemali uh, eh, za boj proti nasilju v Čečeniji. Sprašujem se, koliko časa bo to še trajalo. Evropska unija se resnično mora tukaj zauzeti za takšne ljudi. Hvala, sedaj pa gospod Sonik, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Na začetku naj popravim enega od kolegov ki pravi, da lansko leto predstavniki eh, organizacije, ki je, smo ji podelili eh, nagrado Saharova, ni mogel priti sem in jo prevzeti. To ni res. Eh, ženske v belem so bile tiste, ki niso mogle priti sem. Leta 2000, od leta 2005 Svet Evrope uh, posreduje podatke o vse večji kršitvi človekovih pravic v Severnem Kaukazu. Oblasti tam se sicer Eh, z besedami zauzemajo za stabilizacijo in mir, ampak eh, to so samo besede. Eh, civilne osebe so izpostavljene mučenju, nadlegovanju in drugim nasilnim dejanjem, nekatere kar ubijajo. Preiskave o kršitvah človekovih pravic pa niso dali nobenih rezultatov. Dostikrat je edini rezultat nekaznovanost storilcev. In zaradi tega ljudje seveda ne verjamejo v organe pregona. Vse moramo narediti, kar je v naši moči, da bomo spremljali situacijo na Severnem Kaukazu, da bomo zagotovili tudi eh, demokratične in državljanske pobude ter da bomo prenehali z kršitvami pravil eh, vladavine prava. Hvala. Sedaj prehajamo na postopek Catch the Eye. Najprej gospod Mikolašik. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi. Največji problem na Severnem Kaukazu je po moje dejstvo, da zunanji svet enostavno ne kritizira dovolj kršitev človekovih pravic. Takšne kršitve pa seveda pomenijo destabilizacijo celotne regije in na ta način ne moremo Eh, narediti ničesar, da bi izboljšali položaj in da bi se borili proti teroristom. Gospod Kadirov, njihov voditelj, je človek, ki ne spoštuje zakonodaje in eh, zakona nasploh, pa seveda tudi ne spoštuje nobene človekove pravice. Tudi javnost eh, tega območja ne more izvedeti, za ukrepe izven in za kritiko izven kaškega območja. Organizacija Memorial je poskušala stvari premakniti naprej, vendar je videti, da do kakršnih koli izboljšav ni prišlo. Zaradi tega je treba državljane in državljanke Ruske federacije obvestiti o tem, kaj se tam dogaja. Hvala. Gospa Krejtu. Hvala, gospod predsedejoči. Tudi sama bi želela izraziti solidarnost z Olegom Orlovom in organizacijo Memorial, ki smo ji lani podelili nagrado Saharova. Oleg Orlov in njegova organizacija kritizirata eh, nasilno delovanje čečenskega predsednika in sedaj so seveda priča najbolj eh, grozovitemu preganjanju. En od takšnih primerov je bil umor Natalije Stemirove, soustanoviteljice organizacije Memor Memorial. Gre torej za eh, popolno ignoriranje zakonodaje, gre za nekaznovanost vseh storilcev teh kaznjivih dejanj. In to je seveda zaradi tega, ker Ruska federacija podpira oblasti v Čečeni. Hvala, gospod Pavliček. Děkuji, pane předsedající. Hvala, gospod predsedujoči. Dovolite, da postavim naslednje vprašanje. Kako je možno, da tukaj zelo majhna skupina nas govori o človekovih pravicah, istočasno pa pozabljamo na glavni problem Severnega Kaukaza in sicer problem mohabitov? ki prihajajo na to območje eh, izven eh, Severnega Kaukaza, potem ko so bili v taboriščih za usposabljanje izven letega. Mohabiti se financirajo iz istih virov, kako se financirajo tudi druge skupine teroristov. V tej resoluciji gre za glavno vprašanje, ki se glasi, zakaj človekovih pravic na Severnem Kaukazu ne spoštujejo. Pravzaprav o tem ni sploh govora v naši resoluciji. Pravice so eno, ampak ustvariti pogoje za njihovo spoštovanje pa je nekaj drugega. Če teroristične organizacije izven severa dobivajo finančno podporo in vemo, da se to dogaja, potem ne moremo ničesar storiti in nobena resolucija ne bo ničesar naredila. Hvala. Gospa Ana Gomeš je naslednja. Gospod predsedujoči, v celoti podpiram to resolucijo, ki jo je podprla tudi moja politična skupina. Resolucija zahteva ukrepanje v podporo eh, prejemniku nagrade Saharova, Olegu Orlovu in podpore vsem, ki se borijo proti kršitvi človekovih pravic na Severnem Kaukazu. Naj povem, da gospod Mirski, ki je prej govoril, ni govoril v našem imenu. On je kritiziral Olega Orlova, čež da kot aktivist za Eh, boj proti kršitvam človekove pravice ne more izkoriščati svojega statusa. Vsakdo, ki se zauzema za človekove pravice, ni nujno, da je aktivist, da je ne vem kaj posebnega. Nih, vsakdo ima v demokraciji pravico kritizirati predsednika države. Raul Romeva je prej povdaril, da ni samo ta parlament, temveč tudi svet in komisija, zlasti pa gospa Ashton, da so tisti, ki so poklicani, da povejo tudi nekaj v zvezi z dogodki v Zahodni Sahari. Je, ja, po, morali bi tudi povdariti in intervenirati, zato ker se m, mm, prebivalci Severne Sahare ne morejo. Predsednik je prekinil to ni tema, tema, tema eh, raz, te razprave se je v nekaj okaz. Hvala, sedaj pa gospa komisarka. Hvala Evropskemu parlamentu za to, da ste postavili na dnevni red vprašanje kršitev človekovih pravic v Severnem Kaukazu. Nasilje in nekaznovanost še vedno trajata na tem območju. Tudi v Dagestanu in v Ingušeti imamo sedaj podobne uh, probleme. Napad v groznem pred eh, nekaj dnevi je znak za zelo nasilne eh, elemente. Visoka predstavnica Ashton je obžalovala to dejstvo in povdarila, da nobene okoliščine ne opravičujejo uporabe nasilja. Predsedujoči, naj izrazim svoje razumevanje vsem eh, družinam, eh, Mm, smrtnih žrtev tega napada na parlament. Teroristični napadi se še nadaljujejo na Severnem Kaukazu, tako kot se nadaljujejo napadi na novinarje in aktiviste eh, za, v boju za človekove pravice. Z vsemi sočustujemo, ki so izgubili svoje življenje in ki živijo v takšnem okolju. Mnogi aktivisti, eh, odvetniki in neodvisni novinarji v Ruski federaciji so izpostavljeni nadlegovanju in nasilju. Oleg Orlov, član organizacije uh, Memorial in gospa Ljudmila Alaleksija, ki je predsednica Helsinškega odbora, bi uh, zaslužijo našo podporo. Zlasti, ko postavljajo vprašanje, kako da Kadirov ne ukrepa v zvezi z umorom gospe Estemirove, vendar samo zaradi tega jih sedaj začenjajo preganjati. Evropska komisija zelo uh, pozorno spremlja drugi sodni postopek proti Olegu Orlovu. Pozivamo tudi Rusijo kot članico OVSE in Sveta Evrope ter Združenih narodov, da preneha z tem negativnim vplivom. Gre za neke vrste pravniški nihilizem, ki ga v tem primeru eh, prakticira Rusija konkretne ukrepe že pripravljamo v tesnem sodelovanju z administracijo in upravo Sveta Evrope. Treba je izražati seveda tudi našo zaskrbljenost zaradi kršitve človekovih pravic v Ruski federaciji. V vseh stikih med Evropsko unijo in predsednikom Medvedovom smo to povdarjali tudi na eh, strokovni ravni prihaja do tega sodelovanja in to je ena od eh, priložnosti, da se lahko pogovarjamo o možnih ukrepih. Hvala komisarka, s tem smo končali razpravo o Severnem Kaukazu in sedaj bomo začeli z glasovanjem. Glasovali bomo o um, Zimbabveju na začetku, imamo šest predlogov rezolucij. In dajem sedaj v celoti vse na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprijeto.